Spoštovani kolegi, prosim vas, da zasedete mesta. Lepo pozdravljam gospoda komisarja Ettingerja, ki je počastil naš odbor in bo predstavil proračunski okvir za leto 2018. Kolej komisarjev je osnutek proračuna ravno kar sprejel. Glede na to, da nas čas danes dopoledne izjemno preganja, ne bom več zavlačeval z temi uvodnimi besedami in bom predal komisarju besedo. Do 12. naj bi zaključili z razpravo, zato da bo imel gospod Ettinger možnost odgovoriti tudi na vprašanja predstavnikov medijev ob 12.15 minut. Gospod Ezinger, izvolite, imate besedo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Najlepša hvala za povabilo tem imam priložnost, da takoj po sprejetju osnutka proračuna v komisiji predstavim glavne točke osnutka proračuna tu v odboru za proračun. Osnutek proračuna smo pripravili na podlagi obsežne analize, upoštevajoč tudi obsežne prednostne naloge, ki ste jih spomladi pripravili vi, pa tudi svet. To so stališča, ki so bila potrnjena tudi uradno. Novi predlog proračuna ni revolucionaren. V veliki meri se drži strukture in vsebine proračuna 2017. Morda je to tudi zadnji proračun ki zaobjema 28 držav članic Evropske unije. Predvidevamo, da Združeno kraljestvo obravnava večletni finančni okvir kot skupno obveznost. Vseeno pa od marca prihodnjega leta lahko predvidevamo, da Združeno kraljestvo ne bo več polnopravna članica Evropske unije, kar bo imelo posredne in neposredne posledice tudi na proračun na prihodke in odhodke proračuna. V zadnjih tednih so potekale zelo intenzivne razprave glede umestnega pregleda in umestne revizije. In reči moram, da je umestni pregled vaš uspeh Umestni pregled je zahteval parlament leta 2014 ob začetku večletnega finančnega okvira. Svet tega ni želel, na to pa je vseeno sprejel ta predlog in uh, to je zelo dobro za vse udeležene. Tako lahko preverjamo in izvajamo nove naloge in uh, za ta pregled je. Za ta namen je ta pregled zelo koristen. V svetu smo dosegli dogovor, tudi glede tega, da je Združeno kraljestvo trenutno v predvolilnem obdobju. Kljub temu pa je Združeno kraljestvo dejalo, da ne more sprejeti ugotovitev ob eh, umestnem pregledu. Tako da z formalnega vidika ni razloga, da bi potrjevali postopek. Glede na to, da pa je postopek že v dokaj napredni fazi v komisiji in v parlamentu, se, smo se odločili, da bomo vseeno predstavili poročilo o mestnem pregledu. Tako da smo istočasno pripravili sporočilo za svet in za parlament, v katerem razlagamo, kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo kaj nepredvidljivega, če bi prišlo od odstopanja od predvidenega proračuna, kaj bi bilo, če torej vlada ne bi nastopila svojega dela. Razmislili smo o tem, kakšne predloge sprememb bi morala komisija pripraviti brez umestnega pregleda. Kaj bi to pomenilo za posamezne razdelke in kaj bi to pomenilo za posamezne projekte in naloge. Zaenkrat pa začenjamo pogajanja predvidevajoč, da bo umestni pregled sprejet 9. junija po volitvah v Združenem kraljestvu. Dogovorili smo se tudi o nekaterih prednostnih nalogah skupaj z vami. Na eni strani imamo naloge na področju migracij in beguncev glede pomoči za prizadete države tu gre za element, ki vključuje tudi zaščito in varnost na mejah. Drugo področje pa se nanaša na rast delovna mesta in na zaposlitev mladih. Tu zagotavljamo potrebne okrepitve na tem področju. Za obe tematski področji bi bil umestni pregled zelo pomemben če bi zagotovil fleksibilnost med uh, posameznimi proračunskimi leti in tudi med uh, posameznimi razdelki posameznega letnega proračuna. Glede prednaganih sredstev za obveznosti lahko povem, da se gibljajo okrog 1,66 milijarde evrov v primerjavi z letom 2017 gre za približno 1,4 odstotno povečanje. Predlagani proračun je predlagan v obsegu, ki ga prej še nismo videli. Ob tem upoštevamo prednostne naloge parlamenta in tudi morebitne nujne razmere, ki jih trenutno ne moremo predvideti. Predlagana sredstva za plačila znašajo 140,1 milijard evrov. V primerjavi s prejšnjim proračunom gre tu za povečanje za 8,1 odstotek, kar se morda zdi veliko. Želel bi si, da bi nas kot partner podprli pri pravični in utemeljeni argumentaciji. V primerjavi z letom 2017 gre za povečanje pri plačilih za 8,1 odstotka. To je povezano preprosto s samo hitrostjo znotraj finančnega okvira večletni finančni okvir je bil sprejet prepozno, veliko prepozno, pred eh, božičnimi počitnicami leta 2013, kar pomeni, da smo leto 2013 pravzaprav zapravili. Izvajanje pa zahteva nekaj časa. Šele sedaj so skladi in programi začeli polno delovati vedno pa se gibljajo znotraj zgornjih meja. Zgornjih meja, ki so bile dogovorjene z vami in eh, svetom. Tu gre za sedemletno os, ki se v celoti izvaja v skladu z načrti. Nikjer ne prihaja do prekoračitve. Prav nasprotno. Teh 8,1 odstotkov je prav odrast tega, da sedaj izvajamo projekte. To so projekti, ki so koristni za države članice, za njihovo, njihovo gospodarstvo in trg dela. S tem prihaja do rasti in delovnih mest, kar pomeni, da so države članice išle iz obdobja stagnacije. Tu še krepi dobre obete po letu 2018. Naj še enkrat ponovim. Pri 8,1 odstotku ne gre za pretiravanje komisije, ki bi bila preveč ambiciozna. Preprosto držimo se meja. Sedaj lahko izvajamo strukturne programe in sredstva, ki se črpajo, se vlagajo samo v projekte, ki jih potrjujejo naši zakonodajalci. Prav tako so to programi, ki izpolnjujejo cilje našega sedemletnega finančnega okvira. Na naslednji prosojnici lahko vidite prednostne naloge osnutka proračuna za leta 2018. To so glavni podarki. Najprej je treba zaobjeti geopolitična trenja migracijske tokove, grožnje za varnost, nevarnost terorizma in nestabilnost znotraj Evropske unije, pa tudi v sosednjih regijah. Druga prednostna naloga so strateške naložbe, konkurečnost, delovna mesta in priložnosti za mlajše generacije. Najprej glede prve naloge, varnost in migracije. Tu proračun predvideva 4,1 milijarde evrov za evropski odziv na migracije in na varnostno stanje znotraj in izven meja 28 držav članic Evropske unije. V obdobju od leta 2015 do 2018 se bo torej skupni znesek povečal na 22 milijard evrov. Na ta način se bomo lahko celovito in hitro odzvali na nove izzive in nove naloge. S tem bomo razbremenili in podprli države članice. To kaže na solidarnost Evropske unije. Še ukrepili in nadgradili bomo nadzor nad mejami. Prav tako bomo na evropski ravni usklajevali ukrepe proti terorizmu in zato zagotavljali ustrezna sredstva. Okrepili smo tudi izvajanje ukrepov v tretjih državah, zato da bi se spopadli s poglavitnimi razlogi za migracije, z migracijami. Na ta način lahko podpremo tiste države, ki so najbolj ogrožene. In eh, na tretjem področju, varnost in državljanstvo, tu smo namenili 2,2 milijarde evrov. Te so namenjene dodat, izvajanju dodatnih nalog, ki jih bo izvajala Evropska obaljna in mejna straža. Predlog proračuna se ukvarja z naslednjimi nalogami, z vzpostavitvijo enotnega azilnega sistema in preoblikovanjem letega, pa tudi z novim sistemom za izboljšanje nadzora nad mejami, gre za sistem vstopa in izstopa. Ukvarja se tudi z sistemom za odobritev potovanj za tiste, ki za katere vizumska obveznost ne velja in v prihodnosti tudi ne bi smela veljati. Gre za predlog glede dodatnih varnostnih pregledov. s katerimi bomo EASO preoblikovali v pravo agencijo Evropske unije, kar pomeni, da je bomo jasu pripisali večji pomen. Poleg tega smo namenili dodatnih 200 milijonov, ki so predvideni za fleksibilno uporabo v primeru humanitarne pomoči. Ta sredstva bi lahko počrpali znotraj Evropske unije, če bi bilo treba. V razdelku 3 finančna sredstva presegajo predvideno zgornjo mejo za nič cela osem milijard evrov. To lahko zagotovimo samo s fleksibilno uporabo instrumentov. Poleg tega bomo ob umestnem pregledu lahko predvideli dodatna sredstva. Pri razdelku 4 smo predvideli 1,9 milijarde evrov za to, da bi se lotili poglavitnih razlogov in boj proti razlogom za migracije. Gre za zagotavljanje humanitarne pomoči v tretjih državah, ki so podvržene naravnim katastrofam, naprimer. Te naloge je težko izpolniti in predvidevamo, da bi tu lahko prišlo tudi do dodatnih potreb zaradi dodatnih in okrepljenih novih migracijskih tokov. Zato smo na področju Evrope in sveta predvideli dodatnih 233,3 milijonov evrov. Zato, da bi lahko, če bo treba, zagotovili tudi kredibilno vlogo Evrope pri morebitnem novem dogovoru med Evropsko unijo in Turčijo. Kot veste, smo preoblikovali proračun in zagotovili tudi dopolnilna sredstva držav članic v ta namen. Šlo je za dodatne 3 milijone evrov. Ta sredstva sedaj preoblikujemo v odobritve in ta sredstva ne bodo investirana v velike palače v Turčiji, temveč eh, v taborišča v Turčiji. Gre za zagotavljanje pitne vode, ustrezne namestitve, gretja in sanitarnih razmer. Do konca leta nam bo zato morda zmanjkalo sredstev. Če pa želimo v interesu beguncev, ki trenutno prebivajo v taboriščih v Turčiji, ki potrebujejo za boljše življenje dodatna sredstva, potem moramo zagotoviti teh 233 milijonov vsaj kot prvi korak, da pokažemo, da smo sposobni se pogajati kljub težavnim političnim stališčem glede turške politike. Države članice bi morali pozvati, da bi ob podaljšanju sporazuma lahko v proračuni predvideli dodatne 3 milijarde evrov. Potem trajnost in eh, mlajša generacija. Tu gre za tretji razdelek, katerega namen je spodbuditi gospodarstvo in ustvariti delovna mesta. Ta del objema, zaobjema skoraj da 48 odstotkov celotnih sredstev v finančnem okviru. Na tem področju predvidevamo znatna povečanja za glavne pobude. Za naš program za raziskave in razvoj za obzorje 2020 predvidevamo povečanje za 770 milijonov evrov. Zaradi tega, ker vemo, kako zelo pomemben je ta program za vas, pa tudi za našo industrijo in raziskovalno skupnost. Obzorje 2020 uživa veliko naklonjenosti. Čeprav smo nekdaj morali sredstva iz tega področja premestiti v Junkerjev sklad za trajnostne naložbe, sedaj vračamo sredstva za obzorje 2020. Za instrument za povezovanje Evrope želimo zagotoviti še dodatnih 220 milijonov evrov in za Erasmus Plus predvidevamo poleg predvidenih eh, sredstev še 220 milijonov. To je zadnja tranša sredstev, ki zaobjema tudi predvidenih pobudo za zaposlovanje mladih, ki znaša skupaj 233 milijonov evrov. Tudi za FC2 smo predvideli dodatna sredstva. Digija, digitalni sektor želi vzpostaviti dodatnih 6000-7000 uh, eh, Wi-Fi točk in uh, za ta namen želimo zagotoviti dodatn, dodatna sredstva tudi v našem proračunu. Zanimivo poglavje je tudi poglavje raziskav in obrambe. Po dogodkih, ki smo jim bili priča v prejšnjem tednu, menimo, da Evropa na področju obrambe lahko zagotavlja dodatno vrednost prek uh, usklajevanja prek eh, skupnih javnih naročil in prek okrepitev. Zato smo sprejeli pilotni projekt, ki bo v naslednjih treh letih zagotovil 90 milijonov evrov. 40 milijonov bomo predvideli za prihodnje leto in osredotočali se bomo na pripravljalne ukrepe za raziskave na področju obrambe. Na področju raziskav namreč ni nikakršnih težav, ko gre za pristojnosti, ki izvirajo iz eh, pogodb. Pri raziskavah torej omejitev ni, pri obrambi pa obstajajo. Ko gre za izogib težavam, smo glede pristojnosti smo predvideli možnost dodelitev sredstev za civilne raziskave na področju obrambe, tako bi lahko podprli recimo pilote. V odboru za proračun, proračunski nadzor sem kolegici Kamer Venst in drugi, drugim predstavil naš program, ki se nanaša na sodelovanje z mladimi za vzpostavitev učinkovitih evropskih mrež. V ta namen smo v zadnjih treh letih predvideli 340 milijonov evrov. 94 milijonov bomo za ta namen namenili samo v prihodnjem letu. To je finančna podpora, ki jo zagotavljamo prek prerasporeditev in prek svežih sredstev na podlagi tega lahko ta znesek predvidemo tudi v prihodnjem proračunskem letu. Izmed vseh številk bom omenil samo še našo pobudo za zaposlovanje mladih. Parlament je dejal, da pričakuje povečanje predvedenih sredstev v proračuni. Tudi tu bi na podlagi umestnega pregleda lahko predvideli dodatne 1,2 milijona evrov in umestni pregled bi tu lahko igral ključno vlogo. Dejal sem že, da smo pri sredstvih za plačila po, predvideli povečanje za 1,8 odstotka. Dobra novica pri tem pa je, da smo v zadnjem letu poravnali vse neporavnane obveznosti, kar pomeni, da je število neplačanih računov sedaj enako nič. Svet in parlament sta se zato borila lansko leto in tudi v letu 2015. In sedaj smo to lahko uresničili, kar pomeni, da trenutni proračun uživa dober zagon. To smo še ukrepili prek eh, povišanja predvedenih plačil za približno 26 odstotkov. Za, gre za povečanje približno 10 milijard evrov. gre za investicije v infrastrukturo. In to povečanje je pravzaprav poglavitni razlog za povečanje predvidenih plačil za 1,8 odstotka. Želeli smo, da se ne bi ponovila situacija iz leta 2014 in 2015 da ne bi prišlo do zaostankov ob koncu večletnega finančnega okvira v letu 2020. Vsako letno, vsako mesečno bomo pregledovali račune iz kohezijskega področja. Spremljali bomo izvedena plačila zato, da bi se na vsak način lahko izognili težavam pri zaostankih, ki smo jim bili priča v letu 2014 in 2015. Ne bi želeli, da pride do zamud v, čist, v čisto zadnji fazi v letu 2020. Potem upravni izdatki. To je delež, ki se nanaša na proračunski paket, ki je bil odobren v začetku, v konec leta 2013 in predvideva sredstva do konca leta 2019. Tu gre za upravne izdatke institucij. Gre za 1947 delovnih mest. In komisija je izvedla zmanjšanje zaposlenih za 1254 mest. Komisija je torej z letošnjim proračunskim letom izpolnila svoje obveznosti na tem področju. Glede agencij, ki so povezane s komisijo, pa bomo obveznosti morali izpolniti do konca leta 2018. Evropska služba za zunanje delovanje in Evropski parlament pa predvideva ta znižanje delovni, števila delovnih mest šele v prihodnjem letu. Tako da pri upravnih izdatkih se še vedno držimo načela vrčevanja. Vendar pa se včasih znajdemo v nujnih situacijah. Opažamo, da je naša informacijska tehnologija če dalje bolj pomembna. Predvideti je treba naložbe, če se želimo izogniti kibernetskemu kriminalu. Tudi zgradbe, v katerih delamo, se starajo, in tudi zgradbe komisije. Pri zgradbah komisije si prizadevamo, da bi povečali učinkovitost zgradb. Predidevamo sanacije in energetsko učinkovitost tudi v primeru zgraditve novih zgradb. Skrbi pa me naslednja točka, tu gre za izdatke komisije. Ne gre za neporavnane obveznosti. Naši uslužbenci so si zaslužili svoje pokojnine. To je njihova pravica in treba je izpolniti obveznost, ki jo imamo do njih. Vendar pa na podlagi trenutnega sistema plačil eh, nimamo dovolj sredstev za izplačilo pokojnine, imamo dovolj sredstev za izplačevanje plač, nimamo pa dovolj sredstev za vlaganje v pokojninske sklade. Zaradi tega, ker v preteklih eh, letih nismo videli linearne rasti, ampak eh, dinamično povečevanje števila zaposlenih v parlamentu, v svetu, v komisiji in deloma tudi v omejeno vsegu pri računskem sodišču, in pri sodišču Evropske unije. Sedaj pa opažamo, da prihaja do pravega vala upokojitev, ki raste eksponentno. Zato smo v proračunu za leto 2018 predvideli povečanje sredstev za en odstotek. In opozoril bi vas, da bo ta odstotek v prihodnih letih samo še rasel. Tako da je treba skupaj z državami članicami razmisliti o dodatnih sredstvih. Gre za povečanje prispevkov za to, da bi se odzvali na sredstva, ki nam jih primankuje v proračunu. O tem bi morali razmisliti tudi o pripravi prihodnjega večletnega finančnega okvira. Sedaj pa še eh, nekaj besed o usmerjenosti po uspehu. Torej, eh, ta razmislek smo vključili tudi v obravnavo proračuna. Naše poročanje želimo nenehno izboljševati. Eh, in tako sporočamo o uspehih in rezultatih proračuna. Govorimo tudi o dodani vrednosti programa oziroma dodano vrednost programov želimo nenihno izboljševati. Potem eh, poslovnica 10 eh, predstavlja povzetek. A tukaj vidite naše razdelke. Tukaj eh, vidite eh, obveznosti in plačila. In tukaj tudi vidite, kaj so instrumenti za prožnost v dobrem smislu, ne da bi presekli celotni okvir, zato da smo kos novim inzivom, da eh, lahko financiramo eh, nove dogodke. In za konec, s tem predlogom Eh, bomo sprožili postopek, eh, proračunski postopek za leto 2018. Upam, da bo naš osnutek eh, podlaga, ki jo lahko vsi sprejmete. Vem, da ne boste vsega sprejeli, ampak upam, da bo to dobra podlaga za vaše razmisleke, za vaše predloge sprememb in pa za nadaljne izboljšave. Torej, za današnjim dnem dobro napredujemo po časovnici. vsem eh, predsednikom odborom, poročevalcem, poročevalcem o senci. Eh, želim intenziven dialog. Naš cilj je, da bi Evropa novembra eh, delala dobro v skladu s časovnico in da bi sprejeli proračun za leto 2018, kdo od nas pričakuje naše državljani, naše države članice. In uh, upam, da bomo uh, absolutno kos nalogi, da bi Evropska unija predstavljala dodano vrednost. Najlepša hvala, spoštovani komisar, za ta jasen je drnat povzetek. Mislim, da bodo tako evropski državljani lažje razumeli, kaj proračun je in katere cilje z njim dosegamo seveda bomo skušali spoštovati časovnico, pa tudi urnika se moramo držati. Do 12.12.15 .12 imamo čas, da sklenemo s to razpravo, zato prosim, da ste vsi čim bolj kratki in jedrnati. Poročevalec bo imel tri minute, poročevalec v senci pa bo skušal v minuti in pol podati svoje pripombe. Najprej gospod Murešan. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisar, lepo vas pozdravljam v parlamentu. Hvala lepa, da ste predstavili osnutek proračuna. Kolikor smo mi lahko to ocenili v zadnjih urah, lahko povem to, da osnutek proračuna vključuje poglavitne prioritete, ki jih je zahteval parlament v smernicah sprejetih marca. Mi imamo tukaj nekaj prioritet prva številka rase in delovna mesta, drugo mesto varnost državljanov. Kajti eh, mislimo, da evropske državljani eh, pričakujejo od nas, da bomo omejena proračunska sredstva uporabili za to. Predstavili ste proračun, ki se odziva na nove izzive, ki izhajajo iz geopolitičnih napetosti. Torej, Pozor, mi moramo biti na a, eh, neposredno soseščino in mislim, da to odraža tudi vaš osnutek. V parlamentu smo vedno menili, da nove prioritete, novi izzivi, ki jih nismo predvideli leta 2013, ko smo, se, ko smo sprejeli večletni finančni okvir, a, eh, morajo eh, biti kombinirani s svežimi sredstvi. Predlagali ste torej umestni pregled. Eh, ki je že vključen v snutek proračuna, zato smo se dogovorili z eh, svetom. In sedaj pričakujemo to, da bo tudi svet opravil svoje naloge. Združeno kraljestvo je da je večkrat dejalo, da je Evropska unija počasna in, demo, in um, birokratska in zato upamo, da ne bo Združeno kraljestvo tisto, ki bo sedaj poskrbilo za blokado v svetu. Uh, Če bi imeli, eh, več, eh, če bi imeli pregled, bi imeli tudi več sredstev za pobudo za mlade in za eh, druga področja, torej zlasti, zlasti tiste področja, ki bodo okrepile naše gospodarstvo. Sedaj pa nakratko o proračunu. Razdelek 1. Rast in delovna mesta. Kot sem dejal, to bi morala biti prioriteta naslednjega proračuna torej, eh, predlagali ste eh, povišanje sredstev za Erasem za obzore 2020. Zlasti Erasem. Kot sem vedno dejal, ulaganje v Erasem eh, pomeni, da bo naša delovna, mesta, eh, naša delovna sila bolj eh, prožna, boljša. Treba je spodbujati tudi eh, delovno mobilnost. Zanima me. Eh, Eh, povišanje za kozme v višini 2,1 odstotka, to ste povedali. Zanima me, ali je to tudi posledica povečanj eh, proračunov za Evropsko unijo v zadnjih letih. Torej pojasnite nekoliko več o, o kozme. Potem a, eh, povečanje a, plačil a, v višini 25 odstotkov. Zanima me, ali bo to dovolj, da se bomo lahko odzvali na nove potrebe, glede na to, da bi morali operativni a, projekti teči v naslednjih letih. A, vem, da morajo države članice podati odobritev za eh, določene oblasti. Torej, kako Evropska komisija zagotavlja to, da bodo operativni programi eh, kar se da hitro tekli in da bo denar tekel? Gospod komisar, pozdravljam tudi povečanje eh, sredstev za programe, ki ste, to ste tudi sami omenili predlagali ste 713 milijonov evrov. Ali bo to dovolj, da se bomo odzvali na eh, nepredvedljive eh, dogodke na področju kmetijstva, kot je bila naprimer mlečna kriza v preteklem letu, kajti mi moramo biti na stanje kmetov, če udari kriza. Čisto na kratko, gospod predsednik, eh, razdelek 3. Torej, povečali smo sredstva za agencije, ki so odgovorne za varnost. Vi ste predlagali znatna povečanja za Frontex, Europol, EASO in pa EULIZA in to gre v pravi smeri. Zanima pa je, kako je za znižanjem sredstev za AMIP ASF. Torej, tu smo znižali sredstva, zanima me, ali je to realistično. Dobro bi bilo, če bi potem ko bo migracijska kriza mimo, več investirali v varnost naših meja, zato da bi prepričali v prihodne take krize, treba pa je zagotoviti, da ne bomo prezgodaj preveč optimistični. Eh, pozdravljam tudi 40 milijonov evrov za pripravljane ukrepe na področju obrambe. Več moramo storiti na evropski ravni da ne bomo 28-krat eh, namenjali eh, denar za to in da bomo delili rezultate tudi za partnerskimi državami, gospod predsednik. Torej, toliko z moje strani. Eh, kolikor lahko sam ocenim, je osnetek proračuna skladen s poglavitnimi prioritetami Evropskega parlamenta. Nesporno pa so tu nekatera področja, ki se jih bomo v naslednjih tednih podrobneje pogledali. Veselim se razprave, veselim se interakcije z Evropsko komisijo. Potrebne bodo prilagoditve eh, in. Uh, do katerih bo prišlo v naslednjih eh, tednih in mesecih tudi v odnosu sa svetom. Hvala lepa. Najlepša hvala, poročevalec, za to, da ste bili kratki in jedrnati. Daniele Vioti, ne, še prej gospa Gardija Zabale. Prosim vas, da ste čim krajši. Eh, hvala lepa. Hvala lepa za to izčrpno predstavitev. poročevalec eh, je veliko povedal o naših stališčih. Ja, rada bi podarila nekaj pozitivnega. Namreč, da je komisija v osnutku za proračun eh, predvidela tudi eh, pregled večletnega finančnega okvira. To mora potrditi še svet, ampak ne glede na to, je to zelo pozitivno sporočilo. In to nam bo zelo olajšalo dela. Vključili ste prioritete, ki ustrezajo tudi našim prioritetam. Raziskave, brezposelnost mladih, razem, migracije. Torej, um, izčrpali bomo uh, silinge vrhovne meje, ampak v uh, razdelku 1 in 4 ostaja 1 milijon, torej ta sredstva niso posem jasna. Kar se tiče plačil, upam, da jih bomo lahko tudi absorbirali. Uh, ne da bi morali plačila vračati v države članice, tako kot se je to dogajalo v preteklosti. Dobili smo bolj podroben osnutek proračuna. Toda imeli bi še nekaj vprašanj. V sporazumu o pregledu večletnega finančnega okvira je prišlo do um, zvišan sredstev pri nekaterih prioritetah. Prišlo pa je tudi do nekaterih prerasporeditev sredstev. Torej, zanima me, pri katerih kategorijah, pri katerih programih uh, je prišlo do povečanja sredstva. E, v mislih imam naprimer obzorje 2020 ali pa Erasem. Če imate pred seboj številke o uporabi e, programov prožnosti, e, bi želela slišati kaj več o tem. Torej, prišlo je že do nekaterih prerasporeditev sredstev in zato bi radi v parlamentu vedeli, s čim lahko računamo. To je za nas eh, prioriteta. Hvala. Najlepša hvala, besedo ima gospod Kolmen. Prosim za besedo kot poročevalec pri drugih razdelkih. Izvolite. Eh, hvala lepa. Eh, želel bi se zahvaliti komisarju. Eh, morate sicer delati v okviru večletnega finančnega okvira, pa vendarle sem bil eh, presenečen nad 8,1 odstotnim zvišanjem pri plačilih. Torej, zanima me natančno, kaj to pomeni. Imel bi dva splošna komentarja. Gospod komisar, rad bi povedal sledeče. Eh, čestitam vam za to, da ste ohranili programe in da ste rešili program eh, neplačanih eh, računov. Eh, tu ste se držali časovnice in zato vam tudi čestitam. Drugič, pa vsem se strinjam s tem, kar ste dajali v zvezi s konceptom evropske dodane vrednosti. Kaj je to, kar potrošimo preko proračuna, mora predstavljati evropsko dodano vrednost. Ehm, predstavili ste prioritete in zadovoljen sem, da sledite eh, temu načelu. Prva prioriteta eh, mora biti razdelovna mesta konkurenčnost in v zvezi s tem bi imel nekaj pri pomp in tu bi rad izvedel nekaj več. Prva se nanaša na IFSI. IFSI 2, torej vsi se strinjamo, da je bil IFSI 1 eh, dober, sedaj pa me zanima, kako je z IFSI 2. Drugič. Povejte nekaj več o zeleni in pametni rasti gospodarstva. In tretjič, eh, brezposobnost mladih. Vsi se strinjamo z vašim občutkom v zvezi s tem. To, da sam sem dolgo mm, menil, da sem doživel preštevilne scheme za reševanje tega področja v državah članicah ampak um, večkrat se je ugotovilo, da te scheme niso nič dobrega prinesle. Če sem jaz mlad človek, želim usposabljanja in izobrazbe in želim raztočega gospodarstva, ki zagotavlja delovna mesta. Zato želim, da je podarek to. Všeč mi je, da se odzivate na to, kar skrbi ljudi, varnost, migracije in dobro je, da ste eh, temu področju namenili denar to, da ta denar je treba potrošiti učinkovito. Potem, kar se tiče administracije. Um, uh, uh, uh, čestitam vam za to, da ste znižali število osebja za 4 odstotke. Opozarjam na kibernetsko varnost. Veselim, da ste vključili tudi naše mnenje v zvezi s tem. Potem se strinjam tudi za vašo skrbjo v zvezi z pokojninami. Treba je investirati v to. Sedaj bodo tekli pogovori z inštitucijami. V naslednjih mesecih bomo bolje razumeli potrebe inštitucij, torej komentarje v zvezi s tem kasneje. Ampak hvala lepa za to zelo zadovoljivo poročilo. No. Si la, pense... Če bi bila kolegica tu, bi verjetno ustrajala pri vprašanju plačil gospod komisar, z Insom Gajerjem smo se včeraj pogovarjali o tem, bi odgovoren za popravek proračuna številka 2. Plačila so bila zmanjšana v višini 2 milijard v zadnjih dveh letih. Ali bo prišlo do nekakšnega učinka jojoja, ko gre za proračuna, izjemen porast zahtev za plačila. Različni akteri so zavezani proračunskemu načrtu in se morajo tudi zavedati, da evropske sredstva predstavljajo le del financiranja. Morajo pa obenem pridobiti tudi javna sredstva. Upam, da boste lahko to obrazložili. Na to pa še zaposlovanje mladih mislim, da smo že govorili o enem od programov, ki naj bi se začel leta 2018 in se na to tudi nadaljeval. Gre za pilotni projekt mobilnosti v Evropi. Gre za projekt Erasmus Pro, torej nekakšen poklicni projekt znotraj Erasmusa in zanima nas, kako naj bi bilo tudi za poročunsko ovojnico za Erasmus številnih prošenj danes ne moremo odobriti, ker ne bi bile to nepravilne prijave. To se dogaja tudi na področju raziskovanja v okviru obzore 2020. Se pa predvideli ustrezen znesek na Evropske komisiji v ta namen. Gospa Žiada. Ja, gospod omrži, ni ju tu, potem pa gospod Indrek Tarand, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod, predsed, eh, gospod predsedojoče. Gospod komisar, lahko bi povedal marsikaj pozitivnega o vašem osnutku proračuna. Torej, zaustavili ste, omejili ste stroške za upravo in tako naprej, to da rad bi učinkovito uporabil svoj čas. Zato bom postavil dve vprašanje prvič. Pred kratkim sem obiskal konferenco, ki se je ukvarjala z arktičnimi zadevami. Predsednik Finske je dejal, da je uh, zelo velika grožnja oziroma največja grožnja ta, da bosta dve veliki, da dve veliki državi ne priznavata več podnebnih sprememb. In Zato mislim, da bi morala Evropska unija biti mnogo bolj pozorna na to, da financiramo naše podnebne dejavnosti. Vsi poznamo poročilo Računskega sodišča, namreč, da obstaja resno tveganje, da Evropa ne bo uh, izpolnila nalog, ki smo se jih zastavili na eh, področju financiranja podnebnih dejavnosti. Moje vprašanje bi torej bilo sledeče. Ali vidite kakšno možnost za proračun za naslednje leto, da bi turbo financirali um, to področje? In moja druga točka. Če sem vas pravilno razumel, potem imamo ta evropski uh, korpus solidarnosti in da je tukaj nek dodaten denar in da zato 80 odstotkov prihaja iz Erasma plus. In zato me zanima, glede na to, da je Erasm plus verjetno ena najbolj priljubljenih dejavnosti Evropske unije, uh, Ali zato še vedno obstaja možnost, da bi razmislili o alternativnih virih za financiranje solidarnostnega eh, področja in da pustimo Erasem pri miru? Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Drugih poročevalcev v senci ni, ne v imenu e NF, ne v imenu e FDD. Pred seboj imam Zaključen seznam govornikov. Jan Olbricht, izvolite. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo predstavitev. Veselimo se seveda podrobnosti vašega predloga. To, da dovolite pripomba. Za nas je pomembno to, da je Evropska komisija proaktivna in da ni reaktivna, eh, kar se tiče eh, vedenja sveta podpiram vašo tvegano odločitev. Zelo zanimivo je, da ste pregled večletnega finančnega okvirja vključili v proračun. Pozdravljam to, kot so to pozdravili tudi moji eh, kolegi. Zelo zanimivo bo videti, kakšna bo dinamika tega postopka. Kajti, če tega ne bi storili, potem nihče ne bi videl, kakšne bodo v resnici posledice pregleda. Tako pa bomo videli posledice pregleda. Torej, to je bila moja prva pripomba. In moja druga pripomba je sledeča proračun, v proračun 2018 uh, eh, vnašate elemente novega večletnega finančnega okvira. Uh, vključili ste pripravljane ukrepe na področju obrambe. To so prvi koraki. Za nas je to politični znak, da ste začeli leta 2018, ampak da boste um, potem v zvezi s tem predstavili bolj razvite predloge v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Uh, Kako pa je za Evropsko solidarnostno enoto? To je nova zamisel. Tukaj morda ne boste danes odgovarjali na to vprašanje. Torej, to je nova pobuda. Lahko se predstavljam, da je to pobuda, ki se ne bo omejila skoraj na eno leto, ampak, ampak se bo razširila na naslednja leta. In moja zadnja pripomba. Eh, zaostanek in pa eh, plačila izvajanje leta 2016 je bilo zelo nizko. Iz, stopna izvajanja 2017 je tudi nizka. Sedaj pa imamo uh, več, uh, oziroma 25 odstotkov več, ampak če je izhodišna točka nizka, je to še vedno vse skupaj zelo niz, nizek znesek, oziroma nizka stopnja. In kolegi so vprašali, ali je to devo, dovolj. Te, ti, tu govorimo o 2018, 2019, 2020. Če imamo torej plus v višini 25 odstotkov. Eh, kakšno bi moralo biti povečanje leta 2020, da ne bo zaostanka? Torej, na prvi pogled je 25 odstotkov videti zelo v redu, ampak eh, štartamo iz zelo nizke točke. Najlepša hvala in zadnji govornik Jens Gajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, slišali smo toliko vprašanj, toliko pripomb, zato se bom osredotočil samo še na vprašanja in ne bom toliko komentiral. Imel bi tri vprašanja. Prve se nanaša na eh, IFSI-2, na eh, vsoto za jamstva. Predstavili ste številke. 8 milijard evrov moramo mobilizirati zato da bi dobili 16 milijard jam, jamstev. Če jih želimo 26, to pomeni, da bi potrebovali pet uh, dodatnih milijard, ki bi jih morali mobilizirati z uh, uh, resničnim denarjem. In moje vprašanje je, ali je to tako in če je, kje boste vzeli denar? Drugo vprašanje. To se nanaša na izvajanje kohezijskega sklada. Eh, predsednik je upozoril na to, da smo se včeraj eh, ukvarjali s popravkom, popravljanjem proračunom in eh, številke so zaskrbljujoče, kajti sredstva za kohezijski sklad so se znižala za 7 milijard. Potem v tem proračunu imamo velik presežek ob koncu, zato ker denar enostavno ni stekel. Razlaga komisije je bila sledeča. Napačni podatki se strani držav članic in vse to smo sprejeli. To lahko tudi razumemo. Sedaj pa, nam eh, reči, re, sedaj pa ste nam povedali, da boste zadevo zvišali za 25 odstotkov. To bi bilo lepo, če bi uh, zadeve res stekle. Komisija nam je dejala da eh, črpa, podatke iz, eh, črpa znanje iz podatkov, ki jih eh, navajajo države članice. Torej, naj povem, da mi teh podatkov držav članic ne jemljemo kot suho zlato. Zanima me, kako se bo na to odzval svet in vašega soočanja s svetom, vam, to, torej to vam nič ne zaupam. Potem štiri odstotno znižanje števila osebja predstavili se število 2019. To razumem tako, da bodo agencije prenehali z niženjem števila osebja leta 2018. Torej, uporabljal se bo redeployment pool. Ali sem to pravilno razumel? Zdaj smo zaključili s krogom razprave, morali smo podajati pripombe pod precejšnjim časovnim pritiskom. V svoje poštne predale, spoštovani kolegi in kolegice, pa ste gotovo že prejeli osnutek proračuna Evropske komisije. Gospod komisar, zdaj imate besedo, lahko se odzovete na vprašanja in pripombe poslancov in potem lahko razpravo tudi povzamete. Spoštovani gospod predsedujoči, eh, dovolite eh, nekaj odgovorov. Zaščita podnebja. Torej, ZDA še niso odstopile. Ta hip izhajamo iz tega, da pariški sporazum velja in da uh, bomo uh, cilje o znižanju toplogrednih. Uh, uh, da bomo cilje v zvezi z znižanjem toplogrednih plinov do leta 2030 dosegli. Če pa bi ZDA želele izstopiti, bi bilo pomembno to, da mi vendarle ustrajamo pri naših ciljih. Tvegamo namreč to, da bi lahko nekateri v Evropski uniji dajali, da če se Amerika tega ne bo držala, se tudi mi ne bomo tega držali. In na to bi eh, bila kratkoročno um, zelo slabo. Torej, naš cilj mora biti ta, da rečemo to, da smo mi pripričani o podnebnih spremembah, da se želimo držati cilja dveh odstotkov in da smo mi zanesljiv partner in da bomo mi ostali pri tem partnerstvu. Če bi pa lahko storili še kaj več, to je drugi oziroma eh, naslednji razmislek, ampak eh, to je za enkrat dovolj. Iz vidika proračuna je te zadeve zelo tako, težko izračunati. Mi smo si zastavili 20-odstotni cilj. To pomeni, da želimo 20-odstotkov izdatkov nameniti zaščiti uh, okolja in pa uh, podnebju. Torej, vi boste to lahko preverjali v odboru za nadzor proračuna, pa tudi Evropsko računsko sodišče ima strokovnjake, ki delajo na tem, kako bi lahko ta cilj 20 odstotkov izdatkov um, opredelili in nadzirali in tudi izboljšali. Na tem delamo. Erasmus Plus je uh, program ki je bil izredno uspešen. Sam sem bil soodgovoren komisar za osnutek zakona v zvezi z solidarnostno enoto in zato mi je bilo pomembno, da bi uh, ta novi program uh, povzročil škodo za Erasmus iz Erasma Plus smo vzeli zgolj tiste sredstva, ki so bila tam namenjena za prostovoljne enote, za prostovoljno službo. In tako se bo sedaj ta denar vključil v novi solidarnostni enoti. Sedaj smo uh, uh, vzpostavili evropsko omrežje, več kakovosti dejavnost je daljša in pa vse to temelji na solidarnosti. Erazem plus sam ostane nedotaknjen. E, izdali bomo e, milijone e, za to in zato denar bomo vzeli iz drugih stvari. Torej, tukaj ne govorimo o 25 odstotkih svežega denarja. Torej, mladi, ki temu posvetijo čas, ki so pripravljeni v nekaj tednov ali nekaj mesecev delati za uh, skupnost, torej za zaščito vrst, za zaščito okolja ali pa ki so pripravljeni delati za invalidi ali pa ki so se pripravljeni ukvarjati z integracijo migrantov, torej ti mladi bodo dobili od nas več denarja kot kdajkoli prej. Eh, in zato bo to dobilo tudi eh, žik kakovosti. Torej, ti mladi uh, bodo to lahko tudi koristili uh, potem uh, pri svojem nadaljem izobraževanju. To bo osebna, osebnostna dodatna vrednost. Torej, vedno obstaja tveganje, eh, kar se tiče nepredvedljivih dodatkov, ali smo za to namenili dovolj eh, denarja. Torej, izhajali smo iz izkušenj iz preteklih let in pa tudi iz prognoze, ki smo jo izdelali v tesnem sodelovanju z državami članicami. Mislimo, da je naš pristop realističen, to da seveda tveganje ostaja potem majhna in srednja velika podjetja in pa kozne. Postavili ste vprašanje v zvezi s tem. Leta 2017 smo eh, imeli tukaj eh, velike izdatke. V letu 2018 ne predvidevamo nižan, ampak eh, bomo temeljili na prejšnji proračunski strukturi. Potem petodstotno znižanje izdatkov za osebje. Mi smo se dogovorili za petosotno znižanje do konca leta 2017. Torej, eh, Evropska komisija je nižala eh, sredstva v tem letu, druge inštitucije, naprimer parlament, pa tudi nekatere agencije so skupaj z nami Eh, se dogovorile za nižanja leta 2018. Spet druge agencije pa bodo dosegle cilj leta 2017 eh, in mislim, da je ta eh, prožnost nujno potrebna. Še nekaj besed o plačilih. Seveda smo odvisni od plačil, uplačil držav članic. O nasprotju z drugimi javnimi upravami, mi eh, nimamo neke podlage. Torej, naša podlaga so države članice, občine, torej uprava na kraju samem. Dejali ste, da v državah članicah pogosto negativno komentirajo naše programe, ampak ni programa brez države članice. Skupna kmetijska politika ima skupna evropska zakonodaja eh, eh, eh, in zato smo se dogovorili v svetu in to izvajajo lokalne in regionalne uprave, ki so blizu kmetovalcem in ki morajo nadzirati tudi ozelenitev in kohezijski sklad so zgolj želje držav članic. Imamo kvote, vsaka država članica iz leta v leto ve pravico, da kakšne sredstev ima. Kohezijske sklade so vse tri inštitucije um, določile leta 2013. To je bilo prepozno, iz tega se moramo kaj naučiti. Pravzaprav bi želel z vami, s parlamentom, govoriti uh, oziroma skupaj z vami sprejeti naslednji večletni finančni okvir. Ste pripravljeni za to? Je svet pripravljen za to? Nekaj bi se morali naučiti iz leta 2013. Barosova komisija je junija 2011 predstavila uh, uh, uh, predlog za večletni finančni okvir, potem pa se ni zgodilo nič. V drugi polovici 2011 smo zapravili vaš čas, potem leta 2012 izgubljen čas, prva polovica 2013 izgubljen čas in šele dve leti kasneje eh, smo nadaljevali za to razpravo. In temu rečem slabo upravljanje. Če bi morala komisija sedaj konec leta 2017 predstaviti um, eh, načrt za večletni finančni okvir, kaj bomo počeli leta 2018 in tako naprej? Eh, ta hip eh, nimamo pojma o posledicah brexita. Več, torej projekt več Evrope, drugačne Evrope še ni zaključen. Uh, Mislim, da bi morali v naslednjem poletju predložiti osnutek o večletnem finančnem okviru. Takrat bomo vedeli, kako bo z brexitom in tako naprej. Ampak lahko bi izkoristili čas do tega trenutka, lahko bi izkoristili čas do volitev. Ali pa se bo s tem ukvarjal naslednji parlament. Odprti smo za to. Ampak eh, dobro upravljanje bi pomenilo, da ne smemo zapraviti toliko časa, kot se je to dogajalo leta 2013 programi se predlagajo od spodaj na vzgor. Mi potem preverjamo, kako je s temi programi, če so pravilni, če so izvedljivi, preverjamo, ali bi lahko kje prišlo do zlorabe, opredeljujemo tudi stopno napak in tako naprej. Ampak ob koncu naš pristop plačil ustreza vedenju držav članic. Vemo, da sedaj tečejo številna številni projekti, da prihajajo plačila in zato se nam zdi to povečanje realistično. To pa je seveda odvisno od uprav eh, na kraju samem, ali so plačila pravilno izstavljena, ali jih moramo vračati, ali je treba eh, uvesti izboljšave. Vse to so zgolj prognoze. Ampak Eh, mi smo odvisni od pravilnega izvajanja programov eh, na lokalni in regionalni ravni. Imate pred seboj dokumente in videli boste, eh, kako smo predstavili, kako smo, koliko sredstev smo zastavili, naprimer, za Erasm in tako naprej. Ampak Seveda smo pri tem upoštevali tudi prioritete sveta in parlamenta. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Dovolite mi, da povzamem. Predvidevate, da boste 28. junija obiskali sejo odbora za proračun in predstavili osnutek dokumenta za razmislek o prihodnosti Evropske unije. Proračun je namreč le odraz ukrepov, ki jih sprejemate na tem področju. 20. junija se bomo naslednjič sestali. Pogovarjali se bomo tudi o naslednjem večletnem finančnem okviru. Vi, spoštovani gospod komisar, boste prišli na naš odbor 28. junija, kot sem že povedal. Med vrsticami ste povedali, da je težava v tem, da pri novem večletnem finančnem okviru Svet in Evropska komisija oblikujeta program, na to pa potrebujemo nekaj časa, da države članice, lokalne in regionalne oblasti začnejo dejansko ponotranjati ta program, ga izvajati in potem se pridobivajo na osnovi tega dodatne investicije. Upam, da bo izvajanje programov vedno bolj učinkovito. Zdaj je prišel trenutek, da zaključimo s to razpravo. Hvala za vašo predstavitev, hvala, da ste nas tako hitro obiskali. Do povdne, komaj se je kolegi komisarjo odločil glede osnutka proračuna za leto 2018. Spoštovani kolegi in kolegice, če nimate dodatnih pripomb, bomo zaključili sejo. Kot sem povedal, se ponovno sestanemo 19. in 20. junija, 28. bomo imeli izredno sejo popovdne. Sestanka je konec.